bodo ta imenovanja tudi potrjena. Prav tako sporočam, da sem v sredo v skladu z šelom 74 poslovnika skupaj s predsednikom sveta eh, pripravljen na podpis zakonodajnih aktov, ki so bili sprejeti po ponastavljenem postopku. Naslove teh eh, zakonodajnih aktov bomo objavili v zapisniku eh, seje s prepisom da je kolega Kon Bendit tudi pripravil izbruh veselja ob, tem, ob tej najavi. V zapisniku bomo zapisali, da je kolega Kon Bendit zelo živahno in presrečno ploskal. Prejšnji četrtek je svet